poročilo kolega Mata, nova skupna ribiška politika, struktura tehničnih ukrepov in večletnih načrtov. Besedo predajam poročevalcu za 4 minute. Gracias. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Najprej bi se rad zahvalil vsem kolegicam in kolegom za podane pripombe. Hvala lepa tudi vsem službam parlamenta. Večletni ribiški načrti so ključnega pomena, če želimo doseči skupne cilje ribiške politike. Ne smemo se ukvarjati z tehničnimi ukrepi, kot bi bili sekundarnega pomena. Mislim, da so tehnični ukrepi politično gledano zelo pomembni, kajti tehnični ukrepi so tisti, ki opredeljujejo tudi življenjske pogoje na stotine tisoče ribičev, zato se moramo dogovoriti o tehničnih ukrepih. Spremeniti bomo morali obstoječo zakonodajo. Razširiti bomo morali tudi število zakonodajnih aktov, zato da novo ribiško politiko prilagodimo trenutnim okoliščinam, zagotoviti je treba tudi več določb na področju regionalizacije in završkov. Mislim, da bi zakonodaja morala biti preoblikovana in poenostavljena. Posodobiti je treba zastarele določbe skupne ribiške politike in tiste, ki trenutno ne delujejo dovolj dobro in bi jih morali izboljšati. Mislim, da bi morali izboljšati tudi razumevanje trenutno veljavnih zakonodajnih besedil. Na tak način bomo poenostavili tudi izvajanje teh zakonodajnih aktov strani akterjev v sektorju. Nova zakonodaja bi morala biti takšna, da bo na agilen način ponudila odgovor tudi na vse zahteve, ko gre za naprimer razvoj selektivnih ribolovnih sredstev. Mislim, da bi morala zakonodaja spremljati ta razvoj, ne pa da razvoj zavira. Seveda pa moramo poštevati znanstvene dokaze. Poskrbeti je treba tudi za večjo dinamiko pri upravljanju z vodnimi viri, zagotoviti je treba tudi sodelovanje ribiškega sektorja pri sprejemanju odločitev. S tem bi, eh, mislim, da zagotovili tudi bolj racionalno upravljanje ribolova. V ta namen se lahko poslužimo regionalizacije. Upoštevati je treba različne okoliščine, tudi nove situacije, s katerimi se soočamo ob vsakem trenutku. Zelo pomembno je, da vedno upoštevamo načelo sorazmernosti, zato da se izognemo neželenim družbeno-gospodarskim posledicam. V tem poročilu predlagamo novo strukturo za zakonodajo, ki temelji na štirih oseh. Tri osi so namenjene skupnim centraliziranim standardom, potem imamo specifične standarde za najbolj pomembne morske vire, potem so pa tu še specifična pravila, ki smo jih sprejeli preko soodločanja. Še četrta os gre za regionalizacijo. Mislim, da bi morali to izvajati v regionalnem okolju ki se redno spreminja. Kar pa zadeva večletne načrte, to so najbolj pomemben instrument za izvajanje tehničnih ukrepov, specifičnih ukrepov, ki se nanašajo na posamezne ribolovne sektorje. Zelo pomembno je, da dosežemo cilje tudi s tem instrumentom. Smo so zakonodajalci, zato bi morali vložiti veliko truda, zato da se sprejmejo večletni načrti. Pri tem je treba poštevati institucionalne pristojnosti, kot so opredeljene v pogodbah in tudi v sodni praksi, zlasti v nedavni sodni praksi. Mislim, da bi morali povečati tudi udeležbo zainteresiranih strani pri oblikovanju in izvajanju teh načrtov in pri sprejemanju odločitev v zvezi z regionalizacijo. Upam, da bo to poročilo na lastno pobudo služilo kot istočnica za bolj poglobljeno razpravo, zato da bomo lahko upoštevali tudi mnenje vseh zadevnih ribolovnih sektorov, da bomo upoštevali njihove interese in da bomo zaščili ribolovne vire. Upam, gospa komisarka, da bo ta predlog, ki ga pripravlja komisija in ki ga boste upam kmalo predstavili, upošteval vsa ta načela in priporočila. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa pritegnite pozornost predsedujoče. Vsi boste dobili besedo, časa imamo dovolj. Gospod Milan Mon. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, predsedojoča. Najprej čestitke kolegi Matu za to poročilo. Spremeniti je treba strukturo tehničnih ukrepov, poštevati je treba novosti, ki jih je prinesla skupna ribiška politika, naprimer prepoved završkov. Poleg tega potrebujemo nov svežen tehničnih ukrepov, zato da preprečimo trenutno situacijo, v kateri vlada vse preveč raznolikih zakonodajnih aktov. Več kot 30 uredb imamo na tem področju. Potrebujemo splošni okvir skupnih standardov za vsa področja. Upoštevati je treba seveda regionalizacijo, običajni zakonodajni postopek, bolj regionalne zakonodajne akte, upoštevati je treba tudi vse spremembe, ki smo jih vnesli, zagotoviti pa je treba tudi fleksibilnost, kot je rekel poročevalec Mato. Ta sektor bi morali vključiti v proces sprejemanja zakonodaje. Tehnični ukrepi morajo seveda temeljiti na znanstvenih študijah, biti morajo okoljsko trajnostni, Predvsem pa je treba upoštevati tudi socialno-gospodarsko razsežnost ribolova. Naprimer, če se spomnite nedavnega predloga komisije, ki se je zana, nanašal na prepoved priobalnega ribolova. Hvala gospodu Matu. Hvala lepo, gospod Serav Sant. Enfatizar, da tako kot med finidnim štrvatorjem, da špaške na Evropa te instigira nova politika komunikacije. No, kot piše v tem poročilu, eh, mora, se mora Evropsko ribištvo eh, prilagoditi novi skupni ribiški politiki. Zdaj govorimo o priložnostih za ribolov v naslednjem letu. Eh, to, da bi govorili o večletnem načrtu za Balsko morje, je tudi potrebno in vidimo, da svet še vedno zavrača predloge, ki jih prinaša znanstveni svet. In to je huda mm, situacija, kajti vzdržnost je tukaj ogrožena in eh, soočamo se tudi s tveganjem, ki ogroža delovna mesta ribičev. Treba je zagotoviti varnost eh, za ribolovna sredstva in razmišljati tudi v okviru strateškega načrta. Hvala gospod eh, Mato za dobro pripravljeno poročilo. Ne strinjam se sicer z vsemi podrobnostmi poročila, ampak v grobem pa vas podpiram. Treba je. Eh, zagotoviti trajnost eh, morskih virov in pa eh, ekosistema. Gospa Tomašič, naslednja izvolite. Gospod predsednica. Gospa predsedujoča, prilagajanje tehničnih ukrepov specifične vsake ribolovne regije je seveda pravilna pot za naprej, če želimo trajnostno ribiško in ribolovno politiko. Rešitve ne smejo biti univerzalne, upoštevati morajo vse razlike, ki obstajajo. Vesela sem, da je poročevalec to prepozna in tudi upošteva. V Evropi še vedno obstajajo regije, v katerih ribolov ni zgolj industrijska panoga in velik biznis. Pogosto je ribolov način življenja, ki obstaja več stoletij in bi morali to tradicijo ohraniti. Univerzalne rešitve iz uredbe o trajnostnem upravljanju in izkoriščanju ribolovnih virov, s katerim smo preprečili cel niz ribolovnih orodij, in opreme so porušile tudi socialno sliko tako hrvaških otokov kot priobalnega pasu, kar je nedopustno. Želim si, da bi to krivico popravili in odpravili, zato bom podprla to priporočilo oziroma poročilo, ki se nanaša tudi na skupno ribiško politiko, ki mora upoštevati posamezne lokalne značilnosti. To je korak v pravo smer. Mister. Gospod Kun je naslednji, izvolite. Zelo hvaležen sem pročevalcu, da je pripravil to poročilo na lastno pobudo, tako da pravzaprav imamo nek osnutek za tehnične ukrepe in za nadzorno uredbo in da smo uspeli pravočasno vzpostaviti svoje stališče. Veliko stvari na področju ribištva je pretirano reguliranih. E, ne upošteva se razlik med e, ribolovom na odprtem morju e, in pri, pri obalnim ribolovom in to je potrebno popraviti imamo zakonodajo, ki predvideva, da eh, imamo kvote, da je potrebno za vsak dan beležiti, kje eh, lovimo, da eh, je pravzaprav tudi v obrtniškem ribolovu potrebno plačevati socialne prispevke in tako dalje. Pravzaprav pa ribiči potrebujejo samo nekaj stvari, ki so jasno urejene. Kje lahko lovi, kakšna je kvota za določeno vrsto, kakšna je velikost mrežnega očesa in kdo je nadzorni organ, ki nadzoruje njegov ulov. To je vse, kar potrebujejo. Hvala predsedujoča. Yes. Gospod Marija, si izvolite κυρία πρόεδρε στην κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ομοιογένεια. in eh, zato so tehnični ukrepi v 13 uredbah, sistem je neorganiziran, veliko je določb, ki niso koherentne, pa ne samo to, ampak eh, si včasih celo nasprotujejo. Geografski pristop pri tehničnih ukrepih eh, kaže, kakšen je ta drugačen pristop v zvezi s sredozemljem. In komisija v svojem poročilu o tehničnih ukrepih ni pokrila sredozemlja, kajti gre za kompleksno področje. E, spet se Evropa deli na bogat sever in e, revni jug. In e, potrebujemo to, da skupna ribiška politika postane enaka za vse države Evropske unije podpreti mora tudi revne ribiče iz moje države, ki eh, težko preživijo mesec. In v moji državi obstaja tretji memorandum, eh, ki eh, obravnava tudi primarni sektor. Imamo kmetovalce in tudi ti potrebujejo evropsko pomoč. Gospod Kelly. sam prihajam z Irske. Veliko otokov imamo in veliko ljudi v obalnih območjih je odvisnih od ribolova. S tem se preživljajo že stoletja dolgo. Nekateri imajo zdaj eh, težave, ne vem, ali so evropske politike zadostne ali ne, ampak vsekakor moramo tem ljudem prisluhniti, ko spreminjamo evropsko ribiško politiko prisluhniti je treba glasu ribičev, še posebej tistim z majhnimi plovili. Zdaj imajo ti ljudje občutek, da jih sploh nihče ne posluša. In eh, predvsem pri kvotah eh, moramo najti način, kako. Eh, tem ljudem zagotoviti več možnosti za preživetje. Izhajati je treba iz eh, znanstvenih zaključkov, pa hkrati moramo biti pošteni do eh, teh ljudi, ker so odvisni, pa ne samo oni, ampak celotne skupnosti so odvisne od ribolova. E Gospod Ferreira, večletni načrti so koristen instrument za ribištvo. Mm, imajo prednost, da omogočajo določeno predvidljivost in stabilnost v sektorju, ki je zelo prizadet eh, zaradi nestabilnosti. Vendar pa eh, se morajo ti načrti oblikovati v sodelovanju s sektorjem in države članice morajo imeti tukaj ključno vlogo. Okvir, ki velja za Lizbonsko pogodbo, eh, morske vire predstavlja kot neko pristojnost Evropske unije gre za centralen eh, pristop glede ribištva in tukaj se ne upoštevajo razlike eh, v sektorju po Evropi. Eh, velike razlike obstajajo v flotah, v načinu ribolova in tako naprej. In zato se je treba približati ljudem. Na ta način bomo bolje izpolnili cilje ribiške politike. Gre pa za to, da tem ljudem omogočimo preživetje in da tudi skrbimo za morske vire komisarka jurova izvolite zelo cenimo to poročilo na lastno pobudo o tehničnih ukrepih ki ga je pripravil gospod mato dobili smo v pogled v razmišljanje parlamenta o tem kako naj bi izgledal predlog o tehničnih ukrepih Poročilo prihaja v pravem času, kajti komisija ravno v tem času pripravlja zakonodajni predlog za modernizacijo Eh, tehničnih ukrepov za celotno unijo. Eh, z veseljem lahko povem, da je to poročilo v skladu z našo analizo. Eh, regionalizacija in poenostavitev sta zelo pomembni in to je tista prava pot naprej. Novi predlog je prioriteta za komisijo in lahko vam zagotovim, da bomo že v začetku leta 2016 vložili predlog. Šlo bo za okvir splošnih pravil ki bodo veljala za vse vode Evropske unije. Eh, želimo se osredotočiti na način upravljanja, na spremembo na tem področju, to bo omogočilo regionalizacijo in pa eh, tudi poenostavitev, kaj ti odstranili bomo eh, nepotrebne ukrepe. In to je idealna priložnost za to, da zauzamemo bolj fleksibilen pristop in s tem dosežemo naše cilje trajnostnega upravljanja ribolovnih virov. Treba pa je povdariti tudi naslednje. Novi predlog ne bo spremenil eh, standardov eh, za eh, ohranjanje morskih virov. S tem jih bomo samo izboljšali. Kar se tiče večletnih programov, pa se komisija tudi strinja z analizo, ki je izpostavljena v vašem poročilu. To je ključen element za skupno ribiško politiko in to iz več razlogov. Gre namreč za glavni instrument za dosego ciljev, kar največ je trajnosti oziroma vzdržnosti e, ulova. Prispevamo e, s tem tudi k e, vzdržnosti industrije in pa eh, regionalizacija je omogočena na ta način. Pogajanja o prvem takem večletnem načrtu za e, balski ribolov. Mm, torej, pogajanja na tem področju dobro napredujejo in presegli smo že vse politične in medinstitucionalne razlike in komisija upa, da bomo lahko kmalo dosegli kompromis. Še naprej si bomo prizadevali za doseganje takega sporazuma. Veselimo se sodelovanja s parlamentom na teh dveh področjih, kajti oboje je eh, ključnega pomena pri doseganju naših ciljev. Eh, za eh, trajnosten, vzdržen in socialen ribolov. Hvala.